Kolegice in kolegi, prosim, da se usedete. V tem trenutku imate nemškega predsedujočega. Bodite previdni. V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na uh, konstitutivnem seznam, uh, sestanku uh, preiskovalnega odbora, ki uh, preiskuje zlorabo in nespoštovanje za konodaje Evropske unije v zvezi s pranjem denarja. Uh, to je odbor PANA. Um, vi vsi veste, odkot ta kratica, zakaj ta izbor. Odpiram ta sestanek, vse spominjam, da je namen današnjega sestanka, da konstituiramo uh, predsedstvo odbora in da e, izvolimo eh, predsednika in podpredsednika v skladu z pravili 198 in 204 poslovnika, torej predsednika in podpredsednike bomo uh, izvolili imena stalnih namestnikov, ki bodo glasovali, je treba objaviti in če se zgodijo kakšne spremembe, je to treba uh, prijaviti predsedstvu pred glasovanjem. Do sedaj nisem prejel nobenih takih informacij, se pravi, držali se bomo seznama, kot so to napovedale politične skupine preverjam eh, in eh, preštev sem že, eh, dosegli smo kvorum za glasovanje. Vidim, da je tu več kot 17 članov odbora in upam, da bo prisotnost na sestankih prav tako dobra tudi na naslednjih sestankih, se pravi ne samo po tem ustanovnem sestanku. Najprej točka ena našega dnevnega reda, to je eh, izvolitev predsedujočega. Rad bi imel imenovanja, naj spomnim, da kandidata lahko nominira eh, ali politična skupina ali pa pet odstotkov članov odbora. Naj vas torej spomnim na naša pravila. Torej prosim za predloge. Eh, Darjuš Rozati, hvala lepa za ELS. Eh, predlagam eh, našega kolego Wernerja Langna. On je izkušen poslanec eh, v Evropskem parlamentu, je že več kot 20 let in je bil tudi med drugim v odboru Ekon. Ima izkušnje z gospodarskimi in davčnimi zadevami in mislim, da bi bil odličen kandidat za predsedovanje temu preiskovalnemu odboru. Hvala. Torej, eh, Werner Langen za ELS. Eh, gospod eh, Langen je polnopravni član odbora. Najprej ga sprašujem, ali je pripravljen prevzeti to nalogo in ali je tudi podpisal, izpolnil in podpisal deklaracijo o finančnih interesih. Prosim, hvala za podporo. Vse je jasno. Torej, sprejemam kandidaturo. E, torej, naj to prevedem. E, sprejmate imenovanje in izpolnili ste deklaracijo o finančnih interesih. To lahko pravzaprav sedaj sprejmemo z aplauzom, ker drugih kandidatov ni. So Gospod e, Langen je torej izvoljeni predsednik tega preiskovalnega odbora in sedaj eh, lahko z njim zamenjam svoje mesto. Hvala lepa. Eh, So. <laughs> okay. Thank you very Najlepša hvala za to veliko podporo in rad bi delo odbora Pana čim bolj uh, oblikoval enostavno, pravično, pregledno in tudi dobro, kar se bo zrcalilo tudi v zaključnem eh, poročilu. Sedaj pa k moji materinščini. Naj nadaljujem v Nemščini, imamo tolmačenje, če pravilno vidim, v vse jezike. Eh, poslancev in poslanka. Torej, v Nemščini se še enkrat zahvaljujem za zaupanje. To je pomembna naloga. Tu mora parlament pokazati, da je vprašanje davčne pravičnosti zelo pomembno. Naslanjamo se seveda na rezultate odborov takse 1 in takse 2. Vsem kolegicam in kolegom ponujam pravično odprto sodelovanje, ki bo privedlo do dobrih rezultatov. Preiskovalni odbor je eden izmed instrumentov, ki jih imamo za to, da krepimo svoj položaj tudi eh, v primerjavi z državami članicami in komisijo, torej štejem in računam eh, na dobro zaupno sodelovanje s kolegicami in kolegi, s koordinatorji in podpredsedniki, ki jih bomo še izvolili in upam, da bomo po koncu tega mandata lahko eh, pokazali eh, dobre rezultate. Hvala lepa torej za podporo. Sedaj pa točka dve na dnevnem redu to je izvolitev podpredsednikov. Eh, plenum eh, je sklenil, da ima ta eh, odbor štiri podpredsednike, imamo tu tudi predloge. Najprej sprašujem, ali imate še kakšne druge želje, ali so še kakšni drugi predlogi, ali želi kdo besedo, preden pridemo k glasovanju. Očitno ne. Najprej prvi podpredsednik. Generalni sekretarji so se dogovorili, da naj bi bil prvi namestnik eh, iz skupine SND. Um torej prosim za predloge. Gospod kolega Simon, za SND eh, predlagam našo kolegico Ano Gomeš. Ja. Uh, gilt, was, uh, eben... Eh, kar je povedal Ferber, uh, velja tudi tukaj. Najprej moramo ugotoviti, eh, kdo je kandidat, kako je z eh, kvorumom in Torej, mi smo sedaj prejeli predlog socialnih demokratov in sprašujem, ali predlagajo tudi druge politične skupine morda drugega kandidata. Očitno ne. Gospa Gomeš je prisotna, ravno kar sem jo videl, ravno na sproti sedi. E, sprašujem, ali potrebujemo tajno glasovanje? Ne. E, potem lahko pravzaprav e, izvolimo gospo Gomeš za klamacijo s ploskanjem. Čestitke, kolegica, in tu je vaše mesto. So, auf der Vorschlagsliste na seznamu predlogov. Imamo še drugega predsedujočega. E, tu e, ima pravico do predlaganja EKR. Imate predlog. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Za EKR bi rad predlagal za drugega eh, pod, predsednika podpredsednico uh, eh, gospod Ruhonen Lernen, ki sedi tu. Eh, hvala lepa. Eh, sprašujem, ali obstajajo še kakšni drugi predlogi? Ne. Ali želite tajno glasovanje? Tudi ne. Potem tudi tu prosim za izvolitev za aklamacijo s ploskanjem. In gospod Pirko Ruhonen Lerner smo sedaj eh, izvolili za drugo podpredsednico. Potem tretje ga eh, predlaga Gue. Prosim za predloge. Kdo bo podal predlog? Hvala lepa za Gue. Predlagam gospoda Fabija Tomasija. Fabio Di Masi je torej predlagan. Eh, so še kakšni drugi predlogi? Očitno ne. Želite tajno glasovanje? Tudi ne. Torej eh, tudi gospoda Fabija Di Masija lahko izvolimo na isti način eh, s aplauzom. Čestitke. In vaše mesto je sedaj tukaj. In potem pa četrti podpredsednik Tu eh, predlagajo zeleni svojega kandidata Sven Gigold. Prosim, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Za zelene eh, predlagam Evo Žoli, odločno gospo iz naše skupine ki je nekdanja kandidatka za predsednika Francije. E, torej predlagana je Eva Žoli e, eh, iz Vrzelenih, so še kakšni drugi predlogi? Očitno ne. E, želite tajno glasovanje? Tudi ne. Potem lahko tudi tukaj glasujemo za aklamacijo. Spoštovane gospe in gospodje, eh, sedaj smo v skladu s sklepom izvolili predsednika in štiri podpredsednike. Še enkrat sprašujem, imate še kakšne druge pripombe ali pa predloge? Kolega Simon, prosim. Tedne in tedne smo eh, razpravljali konstruktivno o sestavi tega odbora in zaradi tega menim, da bi morali zaključiti eh, izvolitev na konstruktivn način. Danes jutraj smo slišali željo večjih strank, da bi izvolili še eh, petega podpredsednika iz vrst Alde. Eh, o tem ne moremo odločati, ker mora konferenca predsednikov eh, določiti število namestnikov. Vendar mi bi to dejansko predlagali. Če se za to odloči eh, veliko strank, bi prosili konferenco eh, predsednikov, eh, da odobri še petega podpredsednika iz vrst Alde. Ali želi kdo besedo v zvezi s tem? Eh, to se mi zdi smiselno. Je pa potrebno pridobiti dovoljenje predsedstva parlamentov, kajti v sklepu eh, plenuma eh, je zapisano, da imamo štiri eh, podpredsednike. Gospod Rosati, v, ELS, v imenu ELS podpiram ta predlog. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo tu v predsedstvu tega odbora tudi predstavnika iz vrst Alde. Dobro. Glede postopka. Torej najprej potrebujemo odobritev in potem pa še eno glasovanje. To bomo potem opravili na našem prvem rednem sestanku po uh, uh, ustanovnem sestanku. Ali ima kdo kaj proti, da bi uh, zapisali Eh, da bi napisali to pismo. Nihče očitno nima nič proti in ugotavljam, da bomo željo, ki so jo predstavili eh, socialdemokrati in podprli eh, poslanci z vrst ELS, da to željo podpirajo vsi. Je tako? Je. Predlagam, da potem, ko zapišemo pismo in dobimo odločitev, da zaprosimo liberalce za predlog, o katerem bomo glasovali na prvem sestanku. S tem smo zaključili normalni dnevni red. Seveda pa eh, imamo priprave sekretarijata in po pripravah sekretarijata je predvideno naslednje. Eh, po tem ustanovnem sestanku eh, bo prvi sestanek koordinatorjev, potem eh, naj bi prvi delovni sestanek imeli 29. septembra. To je sekretarijat pregledal, preprečiti je treba namreč kolizije Eh, sestankov, kajti tu je veliko eh, predstavnikov, ki so tudi v Ekonu in v Libe. V sredini in v začetku septembra bo sta še dva sestanka koordinatorjev. Torej, koordinatori sicer o tem še niso sklepali, vendar na prvem sestanku naj bi eh, povabili eh, tudi tiste novinarje, ki so sprožili eh, razpravo o panamskih dokumentih. S tem bi začeli delo v tem odboru. Ali imate kar še pripombe v zvezi s tem? Ne vidim nobenih eh, prijav. Um, zahvaljujem se. Cilj je jasen, eh, se pravi preverjanje ehm, kršitev prava Unije in uh, Eh, problemov v zvezi s pranjem denarja, pre, eh, izogibanjem eh, plačevanja davkov in davčnih utaj. Eh, tu gre seveda tudi za preučevanje eh, tega, česar komisija in organi držav članice niso eh, storili, pa bi morali, treba je tudi obravnavati o rezultatih takse ena, takse dva in na koncu seveda tudi dati priporočila za bodočo zakonodajo in seveda pa je treba tudi vršiti pritisk v javnosti. Mi kot poslanci vemo, da so uh, zlasti države članice zelo okorne in parlament je kontrolna uh, institucija za komisijo in zaradi tega moramo pač eh, izkoristiti eh, svoje naloge tudi za uresničevanje eh, rezultatov odborov takse 1 in takse 2. Torej, 8. junija je bil sprejet sklep o ustanovitvi tvega odmora, 28.6. so to uradno objavili, 12 mesecev teče Eh, naše delo. Eh, konec junija 2017 poteče naš mandat, eh, če ne bo podaljšanja. Torej, tu gre za obvladljivo obdobje in vsi člani tega odbora morajo tu intenzivno sodelovanju. Torej, naj povem, nisem bil v odboru takse, dosti krat sem pa bil prisoten kot gost in tisti, ki uh, so izvoljeni uh, Eh, morajo biti tudi prisotni in prav gotovo bodo prisotni in bodo intenzivno spremljali eh, delo. Vedno sem v drugih funkcijah eh, skrbel za prisotnost in v delegacijo v Azijo eh, sem eh, sprejel samo tiste člane, ki so dejansko hodili tudi na sestanke. Eh, to pomeni, da bom stvari tudi kontroliral, da na koncu tisti, ki ne sodelujejo, ne bodo zahtevali časa za govor in podobno. To povem na samem začetku. Hvala lepa za zaupanje in zanima me sedaj, ali imate še kaj za podtočko razno. Prosim. Gospod Teurer. Hvala lepa, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Vem, eh, da sedaj še ni pravi kraj za to. Znano pa je, da želimo tu pri delu imeti eh, dva poročevalca oziroma več poročevalcev. Eh, o tem se moramo še dogovoriti. Skupina ALDE se zauzema za to, da bi Peter Ježek bil eden izmed eh, teh dveh poročevalcev. Hvala lepa. Obstaja neuradni dogovor, da eh, socialni demokrati predlagajo eh, poročevalca imate že kaj. Torej vse teče eh, v skladu z rednim postopkom, ta še ni zaključen. Ko bo ta postopek zaključen, bomo sporočili odločitev. Hvala lepa, gospod Simon, eh, za to imam razumevanje. Eh, torej, um, ne bomo več spraševali. Če nimate več prispevkov, zaključujem ta sestanek. Hvala lepa za sodelovanje, za zanimanje, hvala lepa uh, tolmačem in že sedaj vam želim uh, prijetne počitnice. Hvala.